o izboljšavi in da moramo razmisliti o tem, da te naloge poverimo eni agenciji, ki se s podobnimi problemi že ukvarja. Hvala lepa, s tem smo končali razpravo. Glasovanje bo jutri ob pol dvanajstih. V skladu z dnevnim redom prehajamo k poročilu Groš. Uh, Eh, na poti k konkurenčnemu in zveri gospodarnemu prometnemu sistemu. <clears throat> Hvala lepa. Prvi govornik bo gospod Groš. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. V odboru za promet in turizem smo govorili o beli knjigi za promet in eh, pripravili smo 413 eh, predlogov sprememb, imamo pa tudi 32 kompromisov in to je dobra eh, podlaga za akcentuiranje stvari v prihodnosti. Uh, Eh, v odboru so kolegice in kolegi le pripravljeni za dialog. Hvala lepa tudi sodelavcem, ki so pomagali, da iz tega poročila naredimo nekaj enotnega. Splača se. Če govorimo o eh, prevozu, potem govorimo o desetih odstotkih eh, BDP-ja in govorimo o desetih milijonih delavcev. Se pravi, gre za pomembno osrednjo pristojnost evropsko, evropske politike in mi imamo različne akcente na okoljski ravni, varnostni eh, ravni in eh, seveda je pomemben tudi izpust CO2. -ja. Predvsem pa smo svetu hoteli dati jasen znak. Želimo, da se hitro, enotno izvaja direktiva. To pa se v svetu ne dogaja vedno in meje, ki jih želimo odpraviti med državami, se v svetu zaradi izvajanja ponovno vzpostavljajo. Torej, mi smo govorili o učinkoviti somodalnosti. Kaj pa je zame pomembno? Da se tu upoštevajo gospodarnost, prijaznost do okolja, varnost, delovni pogoj. Vse to za nas je učinkovita. Um, Eh, transportna politika in mi smo naredili 31 jasnih predlogov, najprej v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. 40 tisoč mrtvih na cestah, več kot 400 tisoč težko ranjenih in želimo za naslednjih deset let eh, ustrezne ukrepe, da zmanjšamo te e, žrtve za 50 odstotkov. Potem izpust CO2 -ja, tu želimo minus 20 odstotkov v naslednjih desetih letih. To je možno z ustreznim energetskim Eh, miksom, energetsko mešanico, želimo tudi boljšo modalno porazdelitev, ne želimo podcenjevati mestnega prometa, kajti tam bo jutri živelo 80 odstotkov vseh državljanov in tam lahko uresničujemo okolju prijazna prometna sredstva, uporabljamo uh, bolj uh, trajnosten uh, sistem. Uh, Eh, pomislimo na, na zračni prostor in CO2. Zakaj tako dolgo čakamo? Tu bi lahko s preprostimi sklepi brez investicij prihranili 20 odstotkov. Eh, govorimo eh, tudi o enotnem evropskem prometnem prostoru. Želimo odpirati trge, odpravljati meje, želimo bolj učinkovit prevoz. In tu ne mislim samo na prevoz po cesti, ne želimo razvijati najcenejši eh, promet na račun zdravja, mi želimo korektne eh, cene, kar bo koristilo tudi okolju in ljudem, ki delajo na tem področju. V Evropi moramo s komisijo se zauzemati za uh, usklajeno transportno omrežje. Mi moramo odpraviti oska grla, treba je Eh, vedeti, da ni denarja, da bi državam članicam eh, dali denar, da počnejo to, kar itak morajo plačati. Mi želimo neko evropsko dodano vrednost in na ta način želimo zagotoviti tudi financiranje. To je nekaj primerov za to, kaj pričakujemo od prihodnosti. Skupaj s komisijo želimo razpravljati o teh eh, konkretnih ukrepih in skupaj jih želimo tudi udejanjati. Hvala lepa. Gospod komisar, beseda je vaša. Gospod eh, predsednik, poslanke in poslanci, bela knjiga komisija pot v Eh, enotno eh, evropsko transportno področje je bilo sprejeto 28. marca 2011. Tu je opredeljena vizija za konkurenčen in učinkovit transportni sistem in tudi eh, politična agenda za naslednja leta. Rad bi se zahvalil poročevalcu Grošu in tudi članom odbora Tran za ves input, ki so ga dali komisiji v teku um, tega procesa. E, vse se je začelo že z poročilom v letu 2009, um, eh, ko ste eh, torej pripravili poročilo o sporočilu komisije o trajnostni prihodnosti za prevoz. Eh, torej sledila je seveda eh, eh, bela knjiga in moramo imeti torej učinkovit transportni sektor, kajti prevoz je pomemben za notranji trg, za gospodarsko integracijo. Je tudi sam po sebi nek gospodarski sektor z desetimi milijoni delovnih mest in zaradi tega je treba Eh, poskrbeti za trajnostno, uh, trajnost prevoza. Je pomemben namreč tudi za socialno in teritorijalno kohezijo. In prepričan sem, da bomo pač našli uh, ustrezne poti uh, za to, da zmanjšamo uh, Eh, do eh, leta 2050 eh, izpuste toplogrednih plinov za 60 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Mi imamo deset ciljev, ki jih moramo izpolniti. E, in mi moramo seveda e, vedeti, da imamo kar 40 konkretnih pobud, e, s katerimi komisija želi e, prevzeti sedanji mandat. E, in Eh, že eh, v letu 2011 želimo pravzaprav izvajati 20 odstotkov pobud iz eh, bele knjige. Treba je seveda tudi poskrbeti za internacionalizacijo zunanih stroškov pri prevozu. Treba je zagotoviti enotno evropsko nebo in tudi pomorski modri pas. Treba je zagotoviti tudi trajnostno mobilnost eh, v mestih eh, in eh, dokončati notranji trg tudi na področju prevoza in prometa. Zavedati se moramo tudi enotnih železnic, enotnega železniškega posoda. Potrebujemo eh, čista vozila in eh, spomnimo se tudi prednostnih nalog na področju inovacij in tehnološkega razvoja. Naredili bomo še nekaj korakov v smislu eh, internacionalizacije vseh zunanjih stroškov. Na ta način želimo tudi preprečevati iskrivljanja na področju, davčne, na področju davčne, davkov. Vsekako vsekakor pač uh, upam, da bomo na ta način uh, uresničili naše cilje in zanašam se na parlament. Gospod Sonik. Ja še do vzrostu gospodarče. Hvala lepa, predsedujoči. Kriza pojno področje, ki ustvarja nova delovna mesta in rast, ampak razvoj mora biti uravnotežen in seveda vezan tudi na mednarodno sodelovanje. Evropska infrastruktura eh, mora biti predvsem usmerjena v izboljšanje konkurenčnosti in privlačnosti Evropske unije. In to lahko dosežemo le z odpravo tistih ovir, ki preprečujejo prost pretok prometa med članicami. Enotni evropski prometni prostor predvsem eh, izpostavlja pomen prehoda na nove tehnologije, ki uporabljajo nefosilna goriva in ki v manjši stopni emitirajo škodljive emisije. Promocija ekološke vožnje in ekoloških vozil in uporaba varčnih eh, tehnologij, spodbujanje ekoinovacij, novih tehnologij v transportu, vse to so pomembni elementi, enako kot eh, razvoj infrastrukture v novih državah članicah, vključno z cestno infrastrukturo kar je potrebno pokriti tudi v večletnih finančnih načrtih. Hvala lepa, gospod Karenš. Hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Evropska unija, torej ena tretjina energije odpade na transportni sektor. V glavnem gre za naftne proizvode. Pri tem gre za 80 odstotkov uvoza. Na transportnem in prometnem področju smo izredno odvisni od uvoženih sorovin. Eh, te uvoze moramo zmanjšati, to je naš glavni cilj, kako to lahko storimo. Trije načini obstajajo in sicer prvič moramo eh, goriva učinkoviteje uporabljati, drugič povečati treba delež bio goriv in tretjič eh, nove tehnologije in tako imenovana elektromobilnost, ki jo moramo razvijati naprej. Spoštovani kolegi, podpiram to poročilo. Eh, to poročilo bo eh, zmanjšalo našo odvisnost na prometnem področju in pozivam vse, da ga podprejo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Naslednjega govornika mislim, da ni v dvorani, tako se mi ne bo treba truditi s težkim primkom. Naslednji pa je gospod eh, Koh. Dieter Koch, ja. Ja. Dieter Koch? Ja, gospod predsedojoči, gospod komisar, dragi kolegi, promet je za mnoge neko breme, ki pa vzroča uh, eh, hrup in škodi okolju. Žal. Mobilnost pa je danes nujno potrebna, bolj kot kdajkoli prej potrebna je za delovanje naših družb eh, znotraj eh, in tudi med seboj je hrbtenica našega blagostanja in je simbol za individualno svobodo. Uh, je eh, potreba, ki pravzaprav sodi med temeljne pravice, zlasti tudi za starejše eh, ljudi in za ljudi z overenostmi. Eh, komisiji zato izrekam zahvalo in pohvalo za vizijo v beli knjigi, če tudi tega v vseh točkah ne podpiram. Eh, to, da je promet bolj učinkovit, varen, bolj čist, da ga eh, ne eh, omejujemo nujno in povsod, s tem se popolnoma strinjam. Moje posebno priznanje velja poročevalcu gospodu Grošu. In sicer zato, ker je izdelal konkretne, koherentne cilje, ne da bi podvomil v odprtost tehnologije prizadevanje za EU standardi, za varnostne eh, aspekte, za komunikacijske in transportne sisteme, za okoljske energetske aspekte, pa tudi za eh, delovne in socialne pogoje. To vse zelo pozdravljam. Vendar pa eh, obžalujem, da ni dovolj poguma glede ekolinerjev. Subsidijarnost, vse to zveni dobro, vendar pa je to eh, izraz eh, upognitve pred eh, kritiki. Zlasti pri ekolinerjih se zauzemam za deljeno pristojnost, to je veliko boljše. Eh, z eh, tem besedilom v poročilu gremo korak naprej pri razvijanju subsidijarnosti v postopkih registracije lahko pa eh, bo žal eh, nastala eh, neka preproga različnih registracij, kar bomo morali kasneje odpravljati. Prav tako morajo biti vozila opremljena z ustreznimi asistenčnimi sistemi za varnost in zaščito. Hvala lepa. Gospa Sehnalova. vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Vizija Evropske komisije do leta 2050 je pomemben dokument za določitev prihodnje usmeritve naše prometne politike. To je torej dober dokument, dobro gradivo za nadaljno razpravo, je pa to tudi pomemben okvir za naše kratkosredne in dolgoročne ukrepe. Zato pozivamo komisijo, da določi jasne cilje do leta 2020. Pomembno je upoštevati obstoječe razmere. Evropska politika mora namreč temeljiti na naših dosedanjih dokumentih in mora odražati tudi sedanje stanje infrastrukture v vseh državah članicah. Zato pozivamo komisijo naj predstavi svojo analizo najkasneje do leta 2013. Evropska kohezijska politika in inštrumenti znotraj te politike morajo omogočiti to, da bo infrastruktura v vseh državah članicah harmonizirana, usklajena na podlagi načel predvsem varnosti, vključno tudi z delovnimi pogoji delavcev v prometu. To je sektor, ki zaposluje približno 10 milijonov delavcev, zato je to pomemben dejavnik, eh, pa naj gre za kakovost eh, delovnega mesta, za usposabljanje, za varnost pri delu. Torej, delovni pogoji morajo biti eh, postavljeni ustrezno potencijalnim posledicam njihovega dela. To torej mora biti pomemben sestavni element naših dolgoročnih ciljev. Zato se mi zdi pomembno, da se dogovorimo o zahtevi po podpori vseh trajnostnih prometnih sredstev, ker zdaj v promet na dolge proge potrebujemo vseevropski pristop. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za pripravljenost sklepati kompromise. Pripričana sem, da bo ta predlog podprla večino v našem zboru. Hvala lepa, gospa Meissner. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi Matije Groš. To je bilo zelo dobro delo, ki je bilo tukaj opravljeno. 413 predlogov eh, sprememb je bilo 32 kompromisov, ki smo jih dejansko vsi skupaj podprli. To kaže, da vse vemo, da je pomembno, da smo pri prometu enotni. V detajlu smo seveda v političnih skupinah imeli različne ideje glede posameznih stvari, ampak v celoti smo rekli, transport je pomemben, to je hrbtenica za skupni trg, to je osnova evropske politike, da rečemo, želimo svobodno mobilnost za ljudi, za blago in za storitev storitve. In zato seveda potrebujemo različne izboljšave, eh, ki jih bomo upoštevali v nadaljnih poročilih. Seveda lahko rečemo, da je postalo jasno in to je jasno v tem poročilu, da potrebujemo vsa prometna sredstva. Seveda želimo, da je promet učinkovito okolju prijazno, da je bolj varen, to moramo vse upoštevati. Vendar pa dejansko potrebujemo, če želimo razviti skupen eh, trg, vsa prometna sredstva, če tudi ima en močnejše misije eh, kot drugi. In to je bilo zelo jasno iz izraženo v tem poročilu in v bistvu sploh ni toliko točk, kjer se ne strinjamo. E, in sicer prva so daljši tovornjaki, to je elegantno formulirano, vem, da se s tem ne strinjajo vse stranke, ampak European Moral Life System potrebujemo, kot temu lepo rečemo. Skratka, želimo imeti možnost. Uh, večjega volumna oziroma nekoliko večjo težo, večjo dolžino v tovornjakih, to se ne zdi vsem dobro, eh, ampak na nekaterih področjih Evrope se to že prakticira in sicer za uspehom tega pa ni mogoče uporabiti posod. Ali da želimo pozoriti še na en eh, amantma, ki smo ga vnesli eh, kasneje in sicer mislim, da je to pravilno in mislim, da bo to naletelo tudi na velik odziv, da rečemo, da ne gre za to, da komisijo prosimo glede železniškega svežnja, da nekaj predloži za opis razmer omrežja in upravljavcev. Bolje je govoriti o ločevanju med omrežjem in upravljavci. To smo eh, govorili eh, tudi pri predelavi železniškega paketa. Lahko si predstavljam, da bodo temu sledili vsi. Hvala in čakam in veselim se že jutrišnjega glasovanja. Hvala lepa, gospod Kramer. Gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice, dragi kolegi, še posebej pa se zahvaljujem Matjaju Grošu, eh, ki je organiziral odlično sodelovanje in dosegli smo tudi dobre rezultate. Eh, brez spremembe mobilnosti se ne bomo mogli boriti proti podnebnim spremembam in naši otroci ne bodo imeli perspektive, da bi tukaj živeli. Zakaj je temu tako? Od leta 1990 eh, smo v industriji dosegli znižanje emisij CO2 ja za 34 eh, odstotkov, 17 v energetskem in samo 14 odstotkov na področju gospodinstv. V istem obdobju so se emisije pri transportu povečale za 30 odstotkov. Eh, lahko povemo, da eh, promet požre vse, kar nam je z milijardami davkoplačevalskega denarja uspelo doseči. Zato potrebujemo spremembo prometa in zelo vesel sem, da se nam je posrečilo doseči kompromis. Uh, Eh, da bomo do leta 2020 zmanjšali emisije CO2 ja za 20 odstotkov na osnovi 1990 eh, in ne 2008, kot je želela komisija in to potem samo do leta 2030. To smo zaostrili in mi zahtevamo, da komisija ta sklep tudi prevzame. Nimamo več časa, da bi ga lahko izgubljali, hitro moramo ukrepati. Eh, dobro se mi zdi, da imamo internalizacijo eksternih stroškov in sicer za vse vrste prometa, kajti zračni promet promet eh, se vsako leto subvencionira za 30 milijardami zaradi tega, ker je korezin oproščen DDV-ja, medtem ko može lesnica plačati vse. E, imamo cestnino obvezujočo za vsako lokomotivo. E, cestnina je prostovoljna zadeva držav članic in velja samo na avtocestah, zato moramo to spremeniti. Veseli smo, e, da so bile integrirane eurovil ceste, e, kar e, zadeva um, cestnino lahko rečem, da se 52 eh, odstotkov eh, prenasa za ceste na železnice. Kdo govori o ekolajnerjih, potem ta res ne razume, zakaj gre. Hvala lepa, gospod Bradburn. Hvala lepa, predsedujoči. Naj začnem s tem, da se zahvalim Matejo Grošu za odlično upravljeno delo na tem poročilu. Žal pa to ne spreminja neprijetnega temelja, tega poročila, namreč Bela knjiga komisije. No, pošteno povedano, ta dokument podaja nekaj pozitivnih predlogov za eh, multifunkcionalni, večmodalni eh, sistem in pa tudi uporabo sistema Cezar. Ampak eh, to poročilo ima veliko napako. Ponovno komisija meni, da je več regulative, več intervencionizma odgovor. V času, ko je zaupanje najpomembnejši dejavnik za naše podjetja širom EU, je zadnje sporočilo, bi bili, ki bi ga bili morali pošiljati, sporočilo eh, dušenja, rasti. Treba je harmonizirati eh, delovne pogoje, socialne pogoje, vse te stvari so mimo vsega razumnega. Mislim, da moramo predvsem zmanjševati obseg eh, omejujoče zakonodaje, ne pa da to še. Eh, Povečujemo. Mislim, da gre za škodljivo sporočilo. Prav tako v tem poročilu pozivate k višjim cestninam in ne vem, to, kako naj to ne bi bilo eh, v nasprotju z vašim ciljem okrepitve mobilnosti. Prav tako se mi zdi čuden predlog, da bi prepovedali vozile s tradicionalnimi motori z notranjim izgorevanjem eh, iz mestnih središč. To je neizvedljivo. Tu sploh ne upoštevate načela subsidijarnosti, gre za priložnost, da podamo pozitivno sporočilo podjetjem, na ta način lahko okrepimo notranji trg in okrepimo rast, namesto tega pa imamo dokument, eh, ki mislim, da samo kaznuje naše podjetje, naše gospodarstvo in našo prihodnost. Hvala, gospod Tusas. Najlepša hvala. Trenutno potekajo razprave o Eh, prometo v Evropski uniji in politike, o katerih se govori in ki so predstavljene, niso priljubljene. Posledice bodo naslednje. Javna podjetja so bila prodana po nizki ceni velikim monopolom, ravno tako je temu eh, sledilo veliko odpuščanj, eh, potem so začeli uvajati fleksibilne oblike zaposlovanja, istočasno pa so se višale cene vozovnic. In eh, videli smo, da je prihajalo do prekinitev povezav med posameznimi regijami. Potem se je eh, na področju pomorskega eh, in eh, zračnega pre, eh, prometa eh, veliko poslabšalo. Rezultat, končni rezultat pa je bil, da imamo sedaj otočke, ki so nepovezani s preostalim delom eh, celine pri nas eh, v Grčiji in eh, cene pa so zelo visoke. Kaj pa to pomeni za delavce, dokler bodo edini kriteriji, ki se bodo upoštevali kriteriji dobička, ne bo mogoče eh, ustrezno zadovoljiti potreb prebivalstva. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospodo Gršo se zahvaljujem za odlično poročilo. Na splošno lahko rečemo, da je sektor prometa zelo pomemben za Evropsko unijo, regije in državljane. Za državljane zato, ker ustvarja nova delovna mesta in spodbuja razvoj enotnega trga. E, transport, promet lahko bistveno prispeva k razvoju Evrope do leta 2020, zlasti na področjih zaposlovanja Eh, inovacij, rasti eh, in pa okolja. Nekatere države članice podcenjujejo dodano vrednost prometa eh, in ovirajo razvoj enotnih politik, ki pomagajo pri oblikovanju projektov pravi čas. Ni nam uspelo dovolj spodbujati investicij v transportno mrežo, sedaj moramo povezati prometne mreže starih in novih držav članic odpraviti moramo razlike med eh, prometno infrastrukturo. Evropa potrebuje učinkovit prometni sistem na podlagi učinkovite uporabe sredstva. Hvala lepa. Eh, gospa Stasen. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Izgleda, da Bruselj še ni dojel, da živimo v resni gospodarski krizi poročilo o terminskem planu za notranje prometne, eh, prometno mrežo eh, pomeni več denarja. Jaz nisem proti železnicam, sploh ne, ampak to pomeni, da bo v železnice šlo več denarja kot pa v ceste in v zračni promet. Ampak eh, tu ni nobenih sorazmerij imamo strategijo Evropa 2020, ampak eh, to moramo imeti pred očmi. Mislim, da ni bilo dovolj storjenega. Ta milijarda investicij, kašli pa so sploh rezultati. Bruselske elite bodo od tega imele korist, medtem ko bodo morali običajni državljani za to plačevati. Kljub vsem eh, oblikam državne pomoči, ki se ulaga v železnico, eh, delež železnice v bistvu pada vse čas v primerjavi z drugimi prometnimi sektorji. Nobenih izboljšav ni videti. Govorite o podnebnih ciljih. Ampak v bistvu imajo od teh politik korist samo eh, ceste in pa zračni promet, vse skupaj gre na škodo železnic. Če boste prenehali s tem, boste zagotovili obratno situacijo in spodbudili dobrobit vsake države. Hvala lepa. Gospod Kramer želi postaviti vprašanje na podlagi modrega kartona. Gospa Stasen, sprejemate vprašanje. Prosim, gospod Kramer, imate besedo. Dejali ste, da damo prednost železnicam. Morda veste, da mora železnica plačevati elektriko, ki če jo primerjamo z benzinom, to z dosti manj obremenuje okolje. Na cestah imamo torej prosto voljo držav članic, če želijo povečati cestnine ali ne. Zakaj šolari in študenti lahko letijo za ceno taksija iz ene prestolnice v drugo, železnica pa je dvakrat eh, dražja? Lahko to pojasnite in potem še vedno trdite to, kar ste dejali. Imate besedo, gospa Štasen. Gospod Kramer, vem, da se naj na stelišča razlikujeta, ampak ne morete zanikati, da železnice dobivajo subvencije, medtem ko teh subvencij ni za cestni promet in za zračni promet pravite, da bo Evropa zagotovila enako obravnavo in vseh in to velja tudi za infrastrukture. Hvala lepa. Hvala, eh, gospod Pirker. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. S tem, ko razpravljamo o beli knjigi o prometu, govorimo o smiselnih pravilih za prometne tokove, zato da bi varovali okolje in dali zagon evropskemu gospodarstvu. Gospod Groš je tukaj izpostavil zelo dobre predloge s tem, da bi kombinirali promet in to je edinstven pristop. Res je, da niso vse vrste prometa primerne za vse regije, regije in jih tudi ne moremo izvajati v vseh regijah naprimer tovornjaki so sedaj dosti daljši in težji, kot so bili prej. Za mojo državo, Avstrijo, bi bilo breme za ta, takšnih eh, tovornjakov dosti preveliko. Potem eh, bi morali tudi primer, eh, prilagoditi našo infrastrukturo, če bi eh, ti kamioni morali voziti preko naših mostov na avtocestah, potem eh, bi morali prilagoditi tudi počivališče in zato bi morali vložiti milijardo evrov. S temi predlogi sprememb, ki smo jih um, uložili, naprimer številka 26, zahtevamo, da ne bo nobenega dodatnega bremena in države članice se bodo same odločale, če želijo dovoliti takšne, takšna tovorna vozila na svojem ozemlju ali ne. To, kar je dobro za Švedsko, je nekaj, kar ni nujno sprejemljivo za alpsko državo, kot je Avstrija. Zelo pa se veselimo, da smo dosegli ta kompromis in da se lahko same države članice odločijo, če bodo dovolile takšen promet na svojih cestah ali ne. Hvala lepa, gospod Alka Dravoj. Spoštovani gospod eh, predsedojoči, gospe in gospodje, eh, komisar, to poročilo je za ta parlament izjemno pomembno, zato ker določa terminski načrt za naše delo v naslednjih letih. Zelo sem zadovoljen s pristopom. Eh, dosegli smo predvsej dobrih kompromisov, želel bi pa omeniti tri pomembna vprašanja. Prvič, pomen socialne dimenzije v prometnem sektorju v naslednjih nekaj letih ne moremo nadaljevati z nadaljnim odpiranjem trga in z nadaljno liberalizacijo tega trga. In ne moremo uh, pa si privoščiti, da ne bomo nič naredili na podlagi eh, oziroma v okviru sociale. Zato je zelo pomembno, da komisija predloži poglobljeno analizo trga dela, recimo, uh, in da pri tem upošteva tudi eh, socialno dimenzijo v vseh različnih načinih eh, prometa, kajti želimo zagotoviti enake pogoje za vse, za katere je pomemben ta sektor. In zelo pomembno je zagotoviti nadaljevanje dejavnosti tega sektorja. Prometni sektor mora postati učinkovitejši in vzdržnejši, sicer bomo obtičali v blato, tega si pa ne moremo privoščiti. In zato Potrebujemo ustrezno mešanico ukrepov. Enega zdravila, ki bi bilo dobro za vse, ni. Potrebujemo ustrezno energetsko mešanico, prave investicije, ustrezne alternative in pa nove tehnologije. V poročilo je predvsej pomembnih odstavkov, za nje sem zelo hvaležen. Kar pa zadeva tehnično interoperabilnost, ta je zelo pomembna ne samo. Eh, v železniškem sektorju, ampak tudi v zračnem prometu. Tudi tu je mogoče več narediti in stvari izboljšati. Interoperabilnost je pomembna tudi za železnico. Veliko je bilo že narejenega. Poglejte si Talis recimo. Sedem različnih varnostnih sistemov imamo trenutno v treh različnih državah in to pomeni veliko birokracije, zahteva veliko časa in v bistvu imamo pred seboj še veliko dela, ampak to je za nas dober začetek. Hvala lepa. Gospod Sile. Paldies, kungs, kungs, gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolege, najprej se gospodu Grešo, poročevalcu, želim zahvaliti za pripravljeno poročilo ni bilo lahko najti pravega ravnovesja med različnimi prioritetami in pa interesi. Zato je bilo vloženih 400 amandmajev. Ravno tako je težko najti ravnotežje med eh, razvojem prometnega sektorja na eni strani, eh, večjo konkurenčnostjo na drugi in pa okoljskimi zahtevami ter stroški na tretji strani. In eh, To poročilo ima veliko pozitivnih elementov, podarja razlike v razvoju, v infrastrukturi med državami članicami, potem govori tudi o zmanjšanju uporabe fosilnih goriv. Naša skupina pa ne more podpreti splošne tendence tega poročila, kajti mi si želimo da bi upoštevali razlike med državami članicami pri pripravi nove ve, eh, regulative. Hvala lepa, eh, gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Še enkrat in ponovno govorimo o prioritetah in ciljih, ampak uh, dosegali bomo pa drugačne cilje. Poročilo govori o okoljskih ciljih, o e, nizkoogličnem prometu in tako naprej. To je zelo dobro. Ampak kaj se bo res zgodilo? Še enkrat vidimo, da se podarja liberalizacija prometnega sektorja. To pa po, pomeni, da bo e, do, do, e, ponovno začeli upoštevati predvsem dobiček, to bo pomenilo večje cene. Eh, vozovnic, na koncu pa slabše poslovanje in odpuščanje ljudi. Razvoj prometnih sektorjev je odvisen od posamečnih karakteristik. E, čigavi interesi pa bodo zadovoljeni z enotno prometno politiko, kaj ti interesi e, med e, upravljalci teh sistemov in pa potniki se seveda zelo razlikujejo lahko pričakujemo porast eh, stroškov v zoni zaradi tega, kar je predlagal. Hvala lepa. Gospod Kančjan. Grazie, grazie. Hvala lepa, predsedujoči. Jutri bomo glasovali o tem zelo pomembno poročilo za prihodnost prometa. Na mizi imamo že nekatere zakonodajne akte z tega področja. Čestitev bi rad poročevalcu, ki je v samo treh mesecih uspel sestaviti ta pomemben dokument. Ta dokument nas bo tudi zavezoval v bližnji prihodnosti. Bistvene točke pa so naslednje. Vzpostavitev resničnega enotnega trga na vseh prometnih področjih, odprava tehničnih in upravnih ovir, ki preprečujejo konkurenčnost, ki preprečujejo zniževanje cen pri prometnih storitvah. Jasno je treba omeniti tudi železniški sektor. Situacija v tem sektorju je nespremljiva, kajti že 25 let je minilo od takrat, ko smo se dogovorili, da bomo imeli enotni trg na tem področju. Potrebujemo ustrezen trg zato da bomo dali nov zagon gospodarstvu. Še posebej imamo v mislih odprtje nacionalnih trgov za potniški promet, vzpostaviti treba tudi evropskega regulatorja pri eh, omrežju TNT je treba uporabiti tehnologijo ERMTS. Omenili ste infrastrukturo, tudi obmejno, čezmejno infrastrukturo, ki jo je treba nujno ustrezno posodobiti in uskladiti. Ustrezno je treba poskrbeti tudi za kompatibilnost med posameznimi sektorji in koridorji. Mislim, da bi morali uresničiti vse tisto, kar smo si zastavili, naprimer javno-zasebna partnerstva, oblikovati je treba tudi projektne obveznice, preseči je treba trenutne scheme za jamstva. V tem trenutku krize sicer zadoščajo, ampak v prihodnje želimo storiti več, kot dajati samo jamstvo. Zagotoviti je treba varnost na cesti. Vemo, kakšne težave se pojavljajo pri cestnem prometu. Potem pa še enotno nebo, to je zelo pomembno področje. Vzpostavili bomo tudi program SESAR. Izpostaviti je treba enotno upravljanje. Slišali smo tudi mnenje komisarja, ki pravi, da bo prihodnje leto komisija podala ambiciozne predloge, tako da resnično čakamo na to. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ulskok. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. To poročilo govori o potrebah znotraj prometnega sektorja. Zakaj ne naredimo nič, da bi kombinirali dolgoročne investicije in pa dolgoročne, eh, dolgoročno brezposelnost? Iz, prometno infrastrukturo moramo izboljšati tako, da bomo eh, zmanjšali emisije. Mislim, da bi morali razmišljati še ambiciozneje, kot pa, predvid, kot pa to predvideva strategija 2020 v smislu 20-procentnega zmanjšanja emisij. Tudi socialno dimenzijo moramo upoštevati, kajti te politike vplivajo na ljudi. Če investicije niso ustrezne, prihaja do uh, nesreč, uh, standardi varnosti so nizki, uh, in zato moramo imeti nekoliko dolgoročnejšo vizijo, investicij potrebujemo več, tako da bomo imeli više standardne var, eh, varnostne standarde in pa dostojne delovne pogoje. Tako da bodo razliko občutili vsi, ne samo tisti, ki delajo v tem sektorju, ampak tudi potniki. Hvala lepa, gospod Vlašak. Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar odprava ovir prostemu pretoku stori blaga in ljudi je naša prioriteta. Zato potrebujemo ta enotni prostor, potrebujemo takšne vsi, ki nam bodo omogočale ustvariti več, mod, eh, več modalno mrežo. Zato mislim, da je pametno, da bela knjiga govori o razlikah na področju prometne infrastrukture in sicer o razlikah med vzhodom in zahodom Evropske unije. Nekaj pa manjka v tej knjigi. To pa so konkretni ukrepi, s katerimi bi te razlike odpravili. Zdi se mi, da komisija nima čisto jasne predstave o tem, kakšno politiko potrebujemo na tem področju. Eh, pričakoval sem čisto konkretne primere ukrepov, ki bi jih lahko izvedli, zato da bi odpravili te razlike med eh, regijami Evropske unije. Še enkrat se je zgodilo, da so iste države članice, ki dobivajo največji del pomoči, eh, kljub temu, da te države že sedaj dobivajo 10 milijard denarja, ki bi moral biti dan manj razvitim državam. Hvala lepa gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Pri tako pomembni zadevi, kot je prihodnost prometa, obstaja vedno tveganje, da pri tako velikih željah skušamo stvari omiliti. Jutri bomo glasovali o tem poročilu za katerega lahko čestitamo našemu poročevalcu Matiju Grošu. Dosegal je zelo dober, pregleden rezultat, ki vključuje najpomembnejše vidike prometa za prihodnost, kot je varnost, varstvo okolja, energija, in tako dalje. Rad bi se osredotočili tudi na socialna vprašanja v zvezi z delovnimi mesti in zdravje. Glede na to, nam da nam primankuje kvalitetne delovne sile, potem moramo ukrepati, če želimo v prihodnosti imeti dobro izobražene osebe na tem področju kabotaža je nujna za to, da preprečimo socialni dumping. Pozdravljam tudi to, da smo posvetili veliko pozornosti varnosti na cestah. Varnost je nekaj, s čemer se moramo ukvarjati tudi v prihodnosti. Imam pa nekaj vprašanj, pri katerih sem eh, kritičen, kot naprimer, da bi nekaj železniškega prometa preusmerili na reke mislim, da to ni najboljša rešitev za večjo trajnost. Ravno tako sem kritičen glede večje liberalizacije železnic in poleg tega obstaja tudi vprašanje tehnične harmonizacije in pa konkurenčnosti, kar je treba rešiti. Upam pa, da te zahteve Evropskega parlamenta ne ostanejo samo pri tem, da se seznam želja za božička, ampak da do leta 2020 uspemo te želje tudi uresničiti. Hvala lepa, gospod Barnjo. Gospod poročevalec, gospod komisar, najprej čestitam in se zahvaljujem svojemu. Eh, poročevalcu oziroma našemu poročevalcu za njegov konsenzualni pristop. Ravno tako se želim uh, zahvaliti gospe Senhalovi, ki eh, je v temu besedilo prispevala tisti del, ki govori o liberalizaciji pristaniških storitev. Nekaj minut imam uh, na razpolago. Po, po, poskušal bom razložiti, kakšen je moj pogled. Veliko sprememb se je zgodilo od sprejema bele knjige, ampak kljub vsem naporom, ki so bili uloženi, ugotavljamo, da po desetih letih še vedno nimamo vzdržnega prometa oziroma transporta. Vaš predlog za dne 28. marca 2011 ne gre Eh, dovolj daleč, kar zadeva čisto konkretne predloge. In želel bi, da bi v naši razpravi po eh, eh, terminskem planu, ki ga bomo sprejeli jutri, torej želim si, da bi lahko šli vi dlje. Dl dl dl dl dl dl dl dl ko gre za zmanjšanje emisij CO2 -ja za 20 odstotkov na cestah, potem eh, si pričakujem tudi sprejetje načela onasnaževalec plača na področju čestnega eh, prometa. Rekli ste, da bo do leta 2050 treba mobilizirati 1500 milijonov evrov. Kako pa se naj to zgodi do leta 2020? Kakšne ukrepe, kakšne instrumente je treba sprejeti, da se to zgodi in kako boste lahko Eh, dobili toliko denarja od držav članic. Hvala lepa. Eh, Gosp pa, uh, Foster, imate dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, uh, komisar. Uh, imeti vzdržni in trajnostni promet ni sektor je zelo pomembno, vendar pa je tu potrebno zagotoviti konkurenčnost, gospodarsko rast in pa nova delovna mesta po EU, ki jih tako potrebujemo. To seveda pomeni, da potrebujemo dolgoročno vizijo za prometno politiko, zagotavljanje bodoče eh, rasti pa je bistven in zelo pomemben izziv. In zato ne moremo računati samo na industrijo. Potrebujemo uravnotežen pristop samo ena rešitev je na dlani, kako izboljšati trajnost prometnega sektorja. Zakonodaja, zakonodaja in še več zakonodaje. To je sedaj vse preveč obremenilno in preskriptivno. Na nacionalni in evropski ravni se zaradi tega stvari omejujejo. Odkot pa prihaja denar? Zakaj ne bi iskali alternativnih rešitev, naprimer deljenje najboljših prak? Zakaj je treba vedno vse urejati preko regulative? upoštevati je treba tudi prizadevanja iz različnih sektorjev, zato da bi se znižal oglični otis. Na področju letalstva so si resnično prizadevali zato, da bi izboljšali tehnologijo preko operativnih proizvodnih tehnologij in sprememb. Tega nekateri člani parlamenta nikoli ne priznajo. Potem je pa tu še enotno evropsko nebo, ki ga odločno podpiramo v skupini EKR. To bo velik doprinos tudi pri reševanju zastojev in drugih vprašanj. Samo države članice se morajo tega vprašanja lotiti. Pripričana sem, da se bo komisija s tem strinjala. Za zaključek, gospod predsedujoči, če želimo sami sebe imenovati razumen zakonodajalec, potem moramo natančno opredeliti prednostne naloge pri prometnih pobudah. S tem bomo zmanjšali obremenitev pri našem evropskem proračunu, ki je že tako ali tako preveč obremenjen. Istočasno se bodo premaknili tudi državljani. Hvala. Sa. Hvala lepa. Gospod Kosa. Köszönöm a szót. Kedves... Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Cenjene kolegice in kolegi, gospod Groš je, po mojem mnenju, pravi izvrstno delo. Mislim tudi, da je ponudil pravi odgovor na vprašanje, kakšno bo stanje v prometnem sektorju v prihodnosti. Večkrat sem imel priložnost, da podarim svoje mnenje o tem. Rekl sem, da potrebujemo trajnostno, dostopno, posodobljeno okolju, prijazno in učinkovito delovanje prometnih sistemov. Pomemben element takšnega sistema pa je ustrezna listina pravic potnikov pri različnih načinih prometa. Natančno je treba opredeliti pravila, ki veljajo. Še posebej bi rad izrazil zahvalo poročevalcu, zato ker je v poročilu povdaril tudi potrebe invalidnih oseb. Ne želim govoriti samo o njih in njihovih potrebah, kajti vsi se zavedamo, to sem prepričan, da je evropsko prebivalstvo starajoče se prebivalstvo. Mi kot zakonodajalci se bomo soočali tudi s tem problemom. Znašli se bomo v situaciji, ko bomo morali upoštevati tudi realne potrebe, ko snujemo zakonodajo. V veliki meri bomo v prihodnih letih tudi videli, kakšne so potrebe invalidnih oseb, starejših oseb. Tudi oni bi morali imeti svobodno izbiro pri različnih načinih prometa. Oblikovati je treba ustrezne sisteme. Mislim, da je sporočilo istega poročila zelo jasno. Zato naj tudi sam podarim, da je pomembno predvsem to, da v začetku leta 2012 komisija poda predlog, ki bo pošteval vse te dejavnike. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Ertuk. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Bela knjiga o prometu je predlog komisije za to, da bi zastavili cilje v naslednjih 20-30 letih na tem področju Evropske unije. Mogoče je to preveč dalekosežnjo, vendar pa je treba vedeti, da v prometu, v načrtovanju imamo večletne faze. Zato se strinjam s pristopom komisije. Sveda se strinjam tudi s cili več varnosti, inteligenčna tehnologija, boljše upravljanje s prometom z več modalnim pristopom in internalizacijo stroškov. Lahko pa še podarimo, da mora promet postati bolj okolju prijazen. Zato pozdravljam še posebej okoljevarstvene predloge za železnice. Zelo pomembno je, da še naprej zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov in tukaj je treba povdariti tudi promet po notranjih rečnih poteh, naprimer po Donavi, vendar pa je treba poskrbeti za to, da ne bomo obremenili naravo. Ladje se morajo prilagoditi na reko, ne pa obratno. Zelo sem zadovoljen s tem, da smo videli zelo dobre predloge. Spremem še enkrat zahvaljujem poročevalcu za to, da je bil vedno pripravljen na kompromis. In še nekaj bi rad omenil za konec. Zelo bi bil vesel, če bi vključili 300 km eh, omejitev. Najlepša hvala. Sedaj bomo prišli na sklop Catch the Eye, pritegnite pozornost predsednika. Več poslancev je prosilo za besedo, kot nam to dovoljujejo pravila. Dali bomo besedo vsem, vendar pa vas opozorim, da bom takoj po minuti ugasnil mikrofon. Gospod Pešede, prvi. Gospod predsedujoči, gospod komisar, rad bi čestita oporočevalcu za izvrstno opravljeno delo. Letno ocenjevanje je dober predlog, kajti s tem bomo tudi ugotovili, kakšen je bil dosežen napredek. Istočasno bomo tudi spremljali doseganje ciljev v posameznih državah članicah. S tem se bomo izognili temu, da ne bi dosegali zastavljenih ciljev, kot se je zgodilo na portugalskem. Na voljo imamo regionalni sklad, kohezijski sklad. Videti moramo, katera, katera projekte bomo financirali iz kohezijskih skladov. Na voljo imamo 10 milijonov evrov. Potem so tu še bolj odročne regije. V beli knjigi iz leta 2001 se te regije in ta območja ne omenjajo. Kaj pa, če moramo upoštevati te regije. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi čestitala poročevalcu, prosim pa komisijo, da predlogi za odpiranje trga ne bodo privedli do socialnega dumpinga ali zasebnega monopola. Leta bi še poslabšal delovne in socialne pogoje in celo poslabšal delovanje evropske prometne mreže. Nove države članice bi morale uveljaviti svoje potrebe tudi v okviru naslednjega večletnega finančnega sporazuma. Do leta 2020 bi moral evropski prometni prostor biti takšen, da ne bo več nobenih vrzeli med starimi in novimi državami članicami. Promet se premalo uporablja na področju Donave in Črnega morja, zato bi regije morale skoristiti potencial, ki ga imajo tudi preko večmodalnega razvoja. Hvala. Palabra, Libro Blanco. Bela knjiga z leta 2001 eh, je bila znana potem, da države članice niso izvajale teh eh, smernic, zato nimamo še enotnega prostora za promet. Nujno je, da izvajamo cilje, kot je varnost, eh, čas vožnje in zaradi odprtja trga, zaradi morskih poti, zaradi interoperabilnosti, zaradi enotnega neba, zaradi tega, da bi končali projekt zato, da bi imeli prostor, ki bi imel manj smrtnih žrtev, ki bi bil najbolj učinkoviti in ki bi pripomagal k ustanavljanju notranjega trga. Pričakujemo pa več volje strani držav član, če ne bomo čez leto, čez deset let zopet sprejemali nujne ukrepe, ker se bomo soočali s prometno krizo. Rada bi čestitela tudi gospodu Grošu za odlično delo. Najlepša hvala. Saskun sedaj pa ima besedo gospa Izabel Duro. Mikrofon. Voilà. Gospod komisar, kolegice in kolegi, zaključila se je konferenca v Durbanu, izognili smo se poplavi, lahko pa se samo zahvalimo Evropski uniji zaradi vodilne vloge poguma in drznosti. Bela knjiga, gospod komisar, je zvrstna priložnost za to, da storimo nekaj podobnega na področju prometa. Resnično verjamem, da je energetska učinkovitost, potem način, kako oblikovati druge načine prometa, kako zagotoviti energetsko učinkovitost, odvisno od številnih dejavnikov. Vzpostavili smo nova delovna mesta, oživili gospodarstvo. V tej beli knjigi ste bili dovolj drzni. Mislim, da bi morali preko bele knjige storiti več in bolje na področju prometa, tudi cestnega prometa. Biti morate bolj inovativni, podpreti inovativne sektorje, inovativne prakse, spremeniti je treba navade. S tem bomo izboljšali razvojni sektor gospodarstva in način življenja. Hvala.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 zato potrebujemo smiselno harmonizacijo za posebne nosilce v prometu brez nepotrebnih omejitev. Enotna pravila ne bodo harmonizirala samo pravil za izvajanje prometa, pa povzroča tudi več kot eno četrtino emisij, zato se moramo potruditi za zmanjšanje emisij in to mora ostati eden pomembnejših delov evropske politike. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Mölcer. Gospod predsedujoči v, tem, v tej beli knjigi so isti cili kot v prejšnji beli knjigi, zato postane jasno, da je ta enotni prostor zopet en neuspešen bruselski projekt. Govorimo o enotnem notranjem trgu, o notranjem zračnem prometu, o eh, skupnih prometnih podjetjih, nismo pa dosegli cilju pri nobeni teh zadev. Bela knjiga pa vsebuje zelo pomembne podnebne cilje v prometu za to, da bi zmanjšali emisije CO2. In tukaj se seveda postalo vprašanje, če, no, če to ni malce preveč optimistično. V prednosti so podnebne cilje, cilji, gospodarski cilji, ampak predvsem se moramo potruditi za večjo mobilnost v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Mölcer, sedaj pa gospod Nikolaši. Gracias, señor presidente. Vpliv evropske pravne politike na kvalitu každodene. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prometna politika, ki je povezana z vsakdanjim življenjem državljanov in z razvojem Evropske unije, vse to je zelo pomemben sklop ta sektor um, zaposluje tudi 10 milijonov evropejcev. Skrbi pa tudi za konkurenčnost Evropske unije. Kvaliteta evropskih infrastruktur je povezana tudi z gospodarskimi centri. Spodbuja pa tudi večjo vlogo Evropske unije po svetu. Po svetu. Evropska unija potrebuje zelo dobro interoperabilnost, da bo lahko vzpostavila enoten prometni prostor. Treba je pa premostiti različna pravila med državami članicami, da ne bomo več imeli neenakosti med eh, regijami. Nosilci prometa ne smejo konkurirati med seboj, ampak se morajo dopolnjevati. Hvala lepa. E, pritariu daugeliu komisijos baltojoje knygoje pateiktiems Hvala lepa, gospod predsedojoči. Strinjam se z večino predlogov, ki so zapisani v beli knjigi. Podpiram tudi posamezne pobude in predloge, ki naj bi prispevali k odpravi uvir v prometnem sektorju. Zelo pomembno je, da med seboj povežemo vse prometne sisteme v državah članicah Zato bi morali zagotoviti predvsem to, da se ustrezno razvije vse evropski prometni sistem. Potrebujemo tudi boljše črpanje evropskih sredstev. Dodatno pomembno vprašanje je varnost v prometu. Prednostnega pomena je tudi to, da povežemo prometne sisteme s tretjimi državami, kar pomeni, da bomo morali izboljšati mejne prehode, zlasti na mejah z najbližjimi sosedami. Biti moramo pogumni pri izvajanju teh predlogov. Proluhan. Hvala lepa, predsedujoči gospod komisar. Promet se ne omejuje na eno samo državo, zato potrebujemo močno mednarodno sodelovanje, kajti le na takšen način bodo ukrepi v tem sektorju učinkoviti. Nažalost pa je ena od največjih ovir pri vzpostavitvi enotnega evropskega prometnega prostora prav ta ogromna razlika med razvitostjo infrastrukture na vzhodu in zahodu Evrope. Zaradi tega se mi zdi, da bi morale tiste regije, ki zaostajajo, še vedno biti deležne znatnega evropskega financiranja za oblikovanje prometne infrastrukture. Izboljšati treba torej infrastrukturo, dostop, s tem bomo povečali tudi konkurenčnost v teh območjih, posredno pa tudi konkurenčnost Evropske unije. Hvala lepa, gospod Luhan. Najlepša hvala zato da ste se držali omejitve časa in za razumevanje, ko smo vas morali izklopiti. Sedaj bomo zaključili sklop Catch the Eye in damo besedo v imenu komisije komisarju Kalasu, da odgovori na naše vprašanje in naše pripombe. Zvolite. Hvala lepa. Mislim, da je razumljivo, da ste imeli toliko pripomp na prometni sektor. Ta sektor je zelo obsežen, res je, da ga bomo morali izboljšati, s tem se strinjam. Je pa res, da smo slišali tudi nekaj protislovnih izjav, da tega sploh ne potrebujemo, da enotni evropski prometni prostor sploh ni možen, ker je preveč regulative. Kaj naj storimo? Ali res drži, da ne potrebujemo enotnega evropskega prometnega prostora? Če se projekti ne bodo premikali tako hitro, kot smo pričakovali, ali naj jih upustimo? Sam menim, da zagotovo ne, da bi morali še naprej biti ambiciozni, da bi se morali zauzemati za to, da da se naše naloge in zamisli uresničijo. V dveh minutah ne moram povedati vsega, kar bi želel povedati, na dolgo in široko. Lahko povem, da imam z odborom za promet vzpostavljeno zelo dobro sodelovanje. Večkrat smo se o tem pogovarjali, še naprej se bomo redno pogovarjali o tem tudi o konkretnih zakonodajnih predlogih. Ravno kar smo imeli razpravo o prvem železniškem svežnju, o prenovi tega svežnja. Veste, da je to prometno področje precej razdrobljeno. Slišali smo kar nekaj protislovi različnih stališč in različnih interesov. Številni ste izpostavili, da želimo z belo knjigo samo oblikovati več zakonodaje. Sam tega ne razberem iz te knjige industrija in proizvajalci železniške opreme so tisti, ki se najbolj pogosto pritožujejo zaradi različnih postopkov certificiranja v državah članicah. Ogromno denarja porabijo za to in ogromno časa. Zato je naš predlog, da vse skupaj uskladimo in da vzpostavimo evropski sistem certificiranja za železniško opremo. S tem se mi zdi, bomo imeli manj regulative, ne več. Potem je tu še modri pas, s pomočjo katerega naj bi zmanjšali formalne postopke za ladje v pristaniščih. Se vam zdi to več regulativ ali manj? Lahko vam zagotovim, da bo komisija storila vse za to, da oblikuje ustrezen zakonodajni okvir za nadaljni razvoj prometnih sistemov, ki bodo čim manj birokratični. Res je, da se moramo lotiti tudi vprašanje zastojev, zasičenosti, emisij CO2 in odvisnosti od goriva. Če ne bomo našli na evropski ravni odgovorov na ta vprašanja, potem mislim, da bodo številni razočarani, tako predstavniki industrije, državljani kot predstavniki držav članic vse posod. Zato predlagam, da delamo na teh konkretnih predlogih. Enega od večjih predlogov že obravnavamo, to je vse evropsko omrežje, potem predlog povezovanja evropskih omrežij in sklad, ki je na voljo za to. Ti predlogi se razlikujejo od prejšnjih predlogov, sledili bodo tudi predloge z področja železniškega prometa. Takrat se bomo prav tako lahko pogovorili o tem, kako preseči nacionalno in politično razdrobljenost tega specifičnega prometnega načina. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Razpravo bo zaključil poročevalec gospod Groš, ki ima besedo za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Rad bi se zahvalil vsem kolegom za prispevke in rad bi povedal kolegom, da je promet tisti, ki služi državljanom in je treba promet prilagoditi mladim in tudi družinam. Zato moramo to upoštevati tudi v luči prihodnosti. Tukaj sprejemamo smernice na tistem področju, kjer menimo, da bi eno pravilo bilo dosti lažje kot 27 različnih pravil. Potem gredo kolegi domov in rečejo, Evropa mi zakomplicira življenje. Ne more pa biti, da mora Evropa sprejeti pravila ene same države, zato moramo zelo razumno uh, ravnati, ko gre za pravila in to morajo storiti tudi države članice. V določenem trenutku pač ne moremo doseči konsenza, to smo tudi slišali nekateri, je ekolajner proizvod prihodnosti, ki ga moramo še izboljšati, za nekatere pa je pošast, ki škodi okolju v severni Evropi pač eh, to lahko sprejmemo, v Avstriji pa na cestah ne želijo videti, zato ne bomo na tem področju sprejmanja novenih direktiv. Jutri bomo začeli z eh, delom in zato želimo izmeriti to, kar bomo počeli v eh, naslednjih letih nujno je, da dobimo inštrumente, da bomo lahko pogledali, kako lahko organiziramo promet v državah, v regijah, kajti mnenja smo, da vsi pri, vse prijave lahko najdejo skupne točke. To bo pripeljalo tudi k temu, da tisto, kar tukaj govorimo, ne ostane samo pri teoriji, ampak da lahko to izmerimo jutri tudi v praksi. Najlepša hvala za vse prispevke. Hvala lepa, gospod Groš. Glasova, z razprave zaključena. Glasovali pa bomo jutri ob pol dvanajstih do povdne.